Prehajamo k obrazložitvam glasovanja. Najprej poročilo Markus Ferber, trgi finančnih instrumentov. Besedo dobi kolega Polčak za minuto. Izvolite. Tuto zprávu jaz mi podpořil. Jedná se o finanční instrumenty. Najlepša hvala. Podprl sem to eh, poročilo, gre eh, namreč za pravično eh, trgovinsko prakso. Ja, pa bi počakal, da se izprazni dvorana. pane predsedujoči ja chci zdůraznit že jsem hlasoval pro. najlepša hvala gospod predsedujoči. Želel sem eh, povedati, da sem glasoval za poročilo eh, Markusa Ferberja na temo finančnih instrumentov, kajti menim, da je izjemno pomembno, da Evropska unija zagotovi učinkovitost notranjega trga. Ne glede na to, ali eh, države članice postavljajo nove ovire ali ne. Evropska unija mora zahtevati zmanjšanje števila finančnih instrumentov eh, na finančnih trgih. Najlepša hvala. Ja. Predsedujoči ni vključil mikrofona, zato ga tolmači ne slišimo. Kolega Polčak, beseda je vaša. Za minuto. Želel sem spregovoriti o poročilu Markusa Ferberja. Podprl sem tudi to poročilo na temo eh, trga finančnih instrumentov, zlorabe trga in poravnave vrednostnih papirjev. Moji argumenti pa so isti kot v prejšnjem primeru. Sedaj pa gospa Makovej. Mulțumesc. Avem un regulament și o directivă a Uniunii. Hvala lepa. Dobili smo direktivo in uredbo Evropske unije, ki se ukvarja z reguliranim eh, trgom, pa tudi eh, predvideva pravila o poročanju in transparentnosti. Treba se je seveda izogniti neravnovesjem na trgu. Brez teh pravil ni moč. Eh, vzpostaviti transparentnosti na trgu, to pa je pomembno za zagotavljanje pravne gotovosti, tako da ne bi prihajalo do nadaljnih eh, prelagan izvajanja teh eh, zakono danih aktov. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa prehajamo k poročilu Hojbuh kolega Maulu dobi besedo za minuto. Izvolite. Njega? Ja, je. Mislim, eh, da je to korak v pravi smeri, novo zavezništvo za prehransko varnost in prehrano. Eh, gre za trajnostno kmetijstvo in to mora biti cilj te Evropske unije, ki ima veliko eh, tradicionalnih proizvodov. Eh, to je eh, eden izmed potencijalov, ki ga moramo v Evropski uniji izkoristiti. Eh, kolegica Magines, tudi vi dobite minuto. Hvala lepa, to poročilo sem podprla, še posebej tam, kjer poziva države članice, da vzpostavijo zavezujoče pravila, ki prepovedujejo krajo zemlje. To je zelo pomembno za zagotavljanje varnosti hrane, ki je tesno povezana kmedijsko politiko. Vprašanje je, ali lahko predpisujemo državam, tretjim državam, kakšne tehnologije lahko uporabljajo. Omejeni so pri uporabi kakršnekoli tehnologije, sploh ko gre za Eh, možnost reje. Treba jim je dati eh, možnosti in znanje, da lahko proizvajajo hrano in zagotavljajo prehransko varnost. Hvala lepa, gospod Makovaj, za eno minuto. Hvala lepa. Velika. Organizaciji NFSN bi lahko eh, kmete v Afriki nadzirala in kontrolirala, s tem bi preprečevali konkurenčnost Afrike. Afriki želimo pomagati, da bo postala konkurenčna, moramo zaščititi delovna mesta in Afričanom dati možnosti za lastno pridelavo hratne. Eh, članice skupine G8 bi prosila, da ne podpirajo uvedbe gensko spremenjenih organizmov in da podprejo kmete v afriških državah ter zagotovijo transparentno porazdelitev surovin. Prosim vas, da se držite enega minuta, naslednji gospod eh, Kelly. Ker sem sam eh, delal v Malavijo na prostovoljni bazi pred nekaj leti, tam sem videl revščino in videl, kako bi šlo lahko naprej. Zato pozdravljam eh, to poročilo in tudi glasovanje e LS eh, za podpreti moramo države v eh, razvoju, ki in državam, ki temeljijo na kmetijstvu, pomagati, da ga lahko izvajajo, predvsem v subsaharski Afriki. Mislim, da bi morali spodbujati investicije v Afriki, kar bi moralo biti povezano z zagotavljanje eh, izvajanja manjše kmetijske dejavnosti, družinskih eh, kmetij in omogočiti kmetijsko bazo z podporo majhnemu kmetijstvu in proizvodni eh, živil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Keli, poročilo Stojan. Gospa Makovaj, za eno minuto, izvolite. Hvala lepa. Ponarejanje poslovnih poročil pri podjetjih eh, seveda škodi gospodarske stabilnosti držav člani, zato potrebujemo enotne računovodske standarde, ki bodo veljali v vseh državah ti standardi morajo biti tako enostavni, da jih je moč uporabljati in eh, tudi nadzorovati njihovo uporabo. Te standarde imamo. Evropska unija z 14 odstotki največ prispeva v eh, svet za pripravo mednarodnih računskih novodskih standardov. Periodično jih je treba preverjati in spreminjati poročilo van orden, gospod Pospišil. Ne fakulta, manj lo vedo. Beseda je njegova, ampak ne vidim ga v dvorani, ni ga. Torej prehajamo v gospe Makovej. Minuta za vas. Aparicija unor grupar teroriste in de gerile v Somaliji. Pojav terorističnih skupin v Somaliji in Nigeriji in v Sahelu je pripeljala do spremembe varnostne situacije v, na tem območju države članice. So preko finančnega eh, sistema za mir, podporo miru v Afriki prispevali 2 milijardi evrov. S tem predstavljajo najpomembnejši finančni faktor za mirovne operacije. Združenih narodov, vendar pa v teh misijah eh, Evropske unije ni dovolj transparentnosti, instrumenti za ohranjanje miru eh, niso zelo pregledni, ne vemo, kako se sredstva porabljajo in kakšne so posledice eh, te pomoči. Želimo se večjo transparentnost, eh, predvsem kar zadeva vodenje stroškov. Evropska unija mora prevzeti več odgovornosti za varnost v Afriki. Gospod Keli za eno minuto. Hvala lepa. Z veseljem sem podporil to poročilo skupaj za svojo skupino. Gre za podporo operacijam v podporo miru in sodelovanje z Afriško unijo, pri čemer so osredotočene predvsem na delež Evropske unije. Združeni narodi so glavni garant za mir na mednarodni ravni. Imajo 20 tisoč ljudi, ki se pošiljajo na misije po celotnem svetu. Eh, tako so tudi v Afriki, v operacijah podporo miru, zato moramo eh, sodelovati z Afriko z eh, instrumentom za pomoč Afriki pri ohranjanju miru. Tukaj imamo tudi ciljeno pomoč in izboljšati moramo tudi postopke odločanja. IPF mora biti vstopna točka za eh, zagotavljanje vzpostavitve močnejšega partnerstva med Evropsko unijo in Afriško unijo. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Kelly. Sedaj pa poročilo Čezak. Za besedo je zaprosila gospa McGuinness. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Bom kratka, v, lahko sem. Eh, kratka podpiramo to poročilo eh, iz odbora Agri, skupaj z Imkom eh, smo delali na tem poročilu in ga podprli. Več kot 600 članov meni, da moramo odpraviti nepoštene trgovinske prakse v prehranski verigi. To je signal za Evropsko komisijo in vsem akterjem v tej prehranski verigi, ki so odeleženi pri tej problematiki. Nišče nima idealne rešitve, ampak vsi smo se soočali z temi problemi, lahko gre za neravnovesje moči med eh, e, tistimi, ki so na eni strani eh, prehranske verige in proizvajalci na drugi eh, strani. To poročilo daje jasen signal, da potrebujemo dodatne okrepe in upam, da bo komisija prisluhnila in se odzvala. Hvala lepa, gospod Maginis. Gospod Maulu. Non lo vedo, Prosil je za besedo, ampak ga ne vidim v dvorani, kolegica Lopez Vermejo. Za minuto. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Gre za nepravične prakse v verigi dobave s hrano. Zaščititi moramo kmetijstvo živalstvo in eh, govedarejstvo pred eh, manipulacijami velikih trgovinskih eh, verik in tega ne bomo razsegli brez zavezujočih ukrepov. Cene so nihajoče, prihodki kmetov se nižajo in to predstavlja veliko grožnjo za živilski sektor. Zlorabe teh verik se dogajajo znotraj same verige evropskega kmetijstva. To je usililo konkurenčnost med kmetijstvo, med, med kmeti eh, zaradi globalizacije svetovne trgovine. Za takšnimi pogoji smo destabilizirali kmetijske trge in, eh, za, in to za stalno. S tem smo porušili ravnotežje med majhnimi kmetijami, velikimi kmetijami, kmetijami in pa dobavnimi verigami. Eh, zlasti majhne kmetije trpijo zaradi takšne liberalizacije. Samo za zavezujočimi ukrepi bomo se lahko uprli tem krizam cen v kmetijskem sektorju. Najlepša hvala, kolega Nekov, za minuto. Predsedatelj, ne ujavite trgovski praktiki, ki so zadušeni. Hvala lepa, gospod predsednik. Nepoštene trgovinske prakse preprečujejo razvoj eh, kmetijske proizvodne in eh, preskrbe s hrano. Veliko problemov je bilo že odkritih in ravno te težave vodijo v uničevanje zelo pomembnega sektorja. Nepoštene trgovinske prakse prinašajo veliko škodo kmetom in prispevajo k propadu mnogih eh, kmetijskih obratov, zato je izjemnega pomena, da proizvajalce ustrezno zaščitimo na trgu in da zagotovimo ustrezno plačilo za kmetijske proizvode. S tem bomo zagotovili eh, boljšo preskrbo s hrano in boljše kmetijstvo v Evropski uniji. In mislim, da smo že začeli sprejemati prave ukrepe. Kolega Šogor, za minuto. Hvala lepa. Strinjam se z mnenjem, ki ga zastopa poročilo. Mislim, da je treba prekiniti z nepoštenimi trgovinskimi praksami za uvedbo streznih pravnih instrumentov na trgu prihajajo do mnogih manipulacij, veli trgovci otežujejo življenje malih kmetov, ki so izpostavljeni njihovim mahinacijam. Eh, mali proizvajalci hrane eh, so stebr preskrbe s hrano, zato teh sistemov ne smemo prepustiti. Eh, trgu, ampak moramo trg ustrezno regulirati. Za nas je najpomembnejše, da zagotovimo varstvo potrošnikov, da zagotovimo enostaven dostop do živil. Pravila trenutno niso dobro obdeljena in jih moramo izboljšati, gospod Makovaj. Izvolite. nepoštene trgovinske prakse, predstavljajo pomemben problem, ki ga je treba odpraviti. Poročilo iz leta 2016 kaže, da trgovinske prakse, da so nepoštene trgovinske prakse na vseh eh, stopnjah eh, verige preskrbe s hrano. Pri tem trpijo predvsem mali producenti, mala in srednja podjetja. MSP-ji M-M pa predstavljajo več kot 90 odstotkov gospodarstva v tem sektorju. To je tudi najobčutljivejša skupina na to vrste manipulacije. Prihajajo v eh, težave zaradi številnih nepoštenih trgovinskih praks, ne morejo preživeti, nimajo nobenih spodbud in eh, prav tako se ne morejo razvijati čezmejno v Evropski uniji. To ni pravo načelo odprtega trga, zato bi morali zagotoviti spoštovanje pravil na notranjem trgu. Gospod Kili, za eno minuto. Hvala lepa. Skupaj skupino sem glasoval za to poročilo, gre za zanimivo poročilo, gre za nepoštene trgovinske prakse. Beseda nepoštena je zdaj sprejeta kot eh, realnost in eh, to si treba ogledati in ukrepati. Treba je zagotoviti proizvajalcem hrane in eh, drobno prodaje ustrezne pogoje, da ne bodo izpostavljeni poštenim trgovinskih praksam veletrgovcev. Zato je treba zagotoviti ustrezno možnost proizvodne lastnih blagovnih znamk. Vprašanje je ali spremeti zakonodajo na evropski ravni ali ne. Odbor, pisani odbor in ELS eh, sta se odločila, da ostanemo pri prostovoljni schemi, v kateri se soočamo z vsemi izzivi v Evropski uniji in se skupaj borimo proti nepoštenim trgovinskim praksam. Upamo, da bo to vodilo do odprave nepoštenih trgovinskih praks, vendar bomo morali še počakati. Hvala lepa, gospod Kejone McIntyre. Sedaj pa prehajamo k poročilu McIntyre. Kolega Maulo uh, ni v dvorani, saj ne vidim ga, prosil je sicer za besedo, zato pa dobi besedo kolegica McGuinness. Sorry, Mr. President. Hvala. Kaj zadeva to poročilo? Lahko še posebej upozorim na 74. odstave, ki govori, o analizi, ki temelji na eh, tveganju in ustreznem upravljanju. Tukaj moramo razlikovati med nevarnostjo in eh, pristopu na osnovi tveganja. Spomnila pa bi vas tudi na 33. odstave, kjer komisijo pozivamo, da so eh, kmetje ustrezno izobraženi glede sodobne. E, tehnologije, tako da lahko vodijo informirano javno razpravo o teh e, problemih. E, delati moramo na tem, da se bo to zgodilo, kajti v preteklosti nismo imeli informirane javne razprave, kar je pripeljalo do popolne opresije proti to vrstnim ukrepom. Hvala lepa, gospa Maginis. Gospod Nekov, za eno minuto. Hvala lepa gospod predsednik. Tega poročila nisem podprl, zaradi tega, ker se nahajamo v pravnem vakumu. Pričakujemo zakonodajo Evropske komisije o gensko spremenjenih organizmih in v tem trenutku dajemo napačne signale državljanov Evropske unije. Ne, že rimci eh, ne eh, samo tehničnih eh, razprav, ampak tudi ustrezna poročila o prednostih in slabostih uvedbe novih tehnologij na področju kmetijstva. Poskrbeti moramo za vse faktore, tako za okolje, kot tudi živali in tudi rastline. V tem poročilu gre za tveganja, s katerimi se soočamo in to ne sodi v pravni okvir Evropske unije. Spostaviti moramo trajnostne modele v korist okolja in naših državljanov. Minuto. Gospod Keli, za eno minuto. Povečuje se potreba po hrani na globalni ravni za 70 odstotkov se povez, so se povečale potrebe do 2015. E, Sočamo se z pomanjkanjem hrane in eh, lakoto po svetu, vse manj je obdelovalne eh, zemlje, eh, povečujejo se potrebe po komisiji, povečajo se e, bolezni. Vse to močno pritiska na sektor kmetijstva in s temi težavami se moramo soočati. Nove tehnologije lahko odigrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju bolj trajnostnega kmetijstva. Lahko mu omogoči, da se sooča z mnogimi izzivi, omogoča eh, cvetoč eh, kmetijski sektor z uporabo inovativnih eh, tehnologij. Tukaj imamo podjetje, ki razvije napredno eh, tehnologijo. Na Irskem imamo zelo močan pul uh, eh, kmetijske tehnologije, tehnologije, ki je zelo inovativen in lahko koristi celotnemu kmetijstvu. Hvala, gospod Keli. Sedaj pa poročilo Hujtema. Kolega Maula ni v dvorani, torej smrti ne za minuto. Hvala lepa. Evropsko kmetijstvo ni ogroženo zaradi pomankanja inovacij. Ogroženo je zaradi prostotrgovnih sporazumov, o katerih se pogajajo za hrbtom ljudi. V Španiji imamo tehnološko najbolj napredne kmetije v Evropi, ampak vseeno naši kmetije propadajo. Res je, da so inovacije na podeželju nujne. Eh, in res je, da moramo v Evropi ustvariti pogaje za to, da bodo kmetje lahko poskrbeli za inovacijo. Ampak to upanje, da nas bo tehnologija rešila, ko bomo vse pokončali, je mit. Nihče nam ne bo dalo toliko bogatstvo kot planet, kot zemlja, kot ljudje, ki obdelujejo to zemljo. Treba se je lotiti problema pri izvoru. Kriza kmetijstva ima upraviti za našim modelom gospodarske rasti, za našim modelom proizvodnje, za našim načinom ritem življenja. Samo če bomo investirali v projekte, ki bodo vezani na zemljo, ki uh, bodo omogočili živilsko suverenost in ki bodo omogočili dostojno preživetje kmetom, bo pomenilo dostojanstveno prihodnost za naše kmete in za naše podeželje. Hvala, gospod Nekov. Hvala, gospod eh, predsednik. Eh, to poročilo sem podprl, saj sem prepričan, da je trajnostna uporaba resursov v kmetijstvu ključnega pomena. Pomembno je zagotoviti tudi potencial v korist kmetijstva, eh, tudi oceanov. V Baljskem morju imamo tudi možnost koriščenja gnojil, ki ga lahko uporabimo v biološkem kmetijstvu. S tem izboljšujemo tudi celotno stanje tal. Pozivam bolgarsko vlado, da vse postavi vse trezne pobude za pridobivanje tega sedimenta v Črnem morju. To bo dober rešitev in eh, vložek eh, v razvoj kmetijstva z vključitvi gospodarstva in znanosti. Gospa Bild, gre za poskus eh, posodobitve evropskega kmetijstva, to je najboljša pod do povečanj konkurenčnosti na svetovnem trgu, zato bi morali to vrniti na parkit razprav, seveda moramo učinkovito proizvajati, pomembno pa je tudi, da porabimo, kar proizvedemo na stotine. Ton hrane se zapravi v Evropski uniji, kar je popolnoma nespremljivo. Moja kampanja, ki se bori proti odmetavanju hrane, je bila uspešna in jo moramo nadaljevati tudi v prihodnosti. Moramo oblikovati mnenje na, v, na celotni eh, poti prehranske verige, spreminjati moramo naš življenjski stil in odnos eh, do hrane. Potrebujemo eh, boljšo definicijo, boljšo zavedanje, izmenjevati najboljše prakse, zbirati najboljše podatke in spostaviti ustrezna pravila tudi glede podarjanja hrane. za odmetavanje hrane je velik problem, ki ga moramo rešiti. Hvala lepa, gospod Keli, kot zadnji za eno minuto. Hvala lepa tudi pri tem poročilu nisem imel težav, da sem glasoval za. Tukaj gre zelo, za zelo pomembno temo in podobno kot prejšnjo gre za zagotavljanje trajnostnega eh, kmetijstva, kako izboljšati situacijo kmetov z uporabo tehnologij. Tukaj moramo vključiti raziskave in inovacije, ki bodo odigrali pomembno vlogo pri zagotavljanju trajnostnega kmetijskega razvoja in kmetijske proizvodnje, ki bodo omogočili ustrezen položaj eh, kmetijstva v eh, Evropi. Pomembno pa je, da vsi ti ukrepi pomagajo. Eh, malim in srednjim eh, kmetijskim obratom, ne pa samo velikim eh, kmetom. Kmetijski proizvajalci v območji z omenjenimi možnostmi so še posebej ranljivi, zato moramo zagotoviti zagotoviti njihovo boljšo vlogo. 10 odstotkov proizvede 150 ton hrane. Hvala lepa. Tako, hvala lepa kolega Keli za ta zadnji prispevek, sedaj pa zasedanje prekinjeno do 15. ure.